Hello everybody, it's 11.30. Vsi lepo pozdravljeni, ura je pol dvanestih in mislim, da je prav, da začnemo z naslednjim zasedanjem odbora Empel. Začeli bomo z osmo točko. Gre za predstavitev kandidata za izvršnega direktora ILA. Kozmin Boengu je kandidat. Evropski organ za delo je kandidat zadnja agencija, ki jo je vzpostavil odbor Ample in po našem mnenju je ta agencija zelo pomembna za mobilnost dela ter za usklevanje sistema socialnih varnosti, tako da je to uveljavljeno čim bolj pošten in učinkovit način. Gospod Bjanžu, veliko veselje nam je, da vas lahko pozdravimo. Veliko ste prispevali k vzpostavitvi tega organa, ko je bil ta vzpostavljen, ko je bila sprejeta ustanovitvena uredba v času rumunjskega predsedstva eh, v svetu na začetku leta 2019. Danes bomo izmenjali stališča v okviru postopka za imenovanje za mesto izvršnega direktora LA in gospod Bonišov, imate deset minut za predstavitev. Prosim, beseda je vaša. Well, uh, I thank you very much, Madam. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, vsi lepo pozdravljeni. Zelo vesel sem, da smo tukaj in da lahko zmenjamo stališča z odborom za zaposlovanje in socialne zadeve in pripričan sem, da bomo to lahko nadvali tudi v prihodnosti. Še posebno vesel sem, da sem tukaj skupaj z odborom Empel, kajti v preteklosti smo že sodelovali za to, da bi se zauzemali za odbor socialno zakonodajo, za delovsko zakonodajo. Veliko neprespanih noči je za nami, ampak tudi veliko dosežkov. In tukaj med vami se počutim kot doma. Moje imenovanje za zvršnega direktora Ele eh, je že del dolgega procesa. Tudi zaradi pandemije je proces še toliko daljši. No, ampak sedaj sem tukaj. In mislim, da se je ta proces začel že pred nekaj leti, ko sem prvič prišel v Bruselj kot eh, predstavnik za Evropsko unijo. In leta 2016 so vsi govorili o direktivi o napotitvi delavcev. Potekala so zelo kočljiva pogajanja, vsi so bili na svoji strani, številne države, eh, tudi moja država je bila proti. Dve leti pozneje, pa se je znašel v položaju, ko smo dosegli pomemben dogovor o tej direktivi o napotitvi delavcev. In moja država je bila za in je glasovala za to revidirano zakonodajo. In med tem pogajanjem sem spoznal, da so delovna mobilnost usklajevanje sistema socialnih varnosti in pa na splošno zakonodajnem področju vsi ključni elementi za uspeh evropskega projekta in za našo politično unijo. V času našega predsedovanja svetu sem se prav zato močno zauzemal za zakonodajni akt na področju delovskih in socialnih standardov. In to mi je bilo veliko zadovoljstvo. Prevedljivi delovni pogoji, k tej direktivi sem prispeval potem eh, direktiva o sklovanju poklicnega družinskega življenja, in potem še uredba za ELO. O vsem tem smo govorili v tistem času. In še nekaj bi rad omenil. Zakaj je to področje tako zelo pomembno tudi za me? To področje je zelo bistveno za življenje ljudi. To je najtesnejša povezava nas in pa državljanov. Naš mandat sicer izhaja iz nacionalnih uprav Evropske komisije, od zakonodajalcev, ampak nikoli ne pozabim na to, je, da je naša glavna zaveza evropskim državljanom. Um, toliko glede tega, eh, glede mojih razlogov, zakaj želim biti kandidat. Sedaj pa naj predstavim še, zakaj se mi zdi, da um, lahko računam na pomembne dejavnike. Um, V preteklosti sem že bil menedžer in sem se že pogajal v težkih pogojih. Bil sem že na visokih funkcijah in na izvršni funkciji zadnjih 12 let, ampak v zadnjih 4 letih moram reči, da je bilo pred mano veliko izzivov in profil mojega dela je bil zelo podoben delu izvršnega direktorja Ele. Potem kot drugo, za mano so dolge diplomatske in pogajalske izkušnje in sicer več kot 24 let dela za mano na tem področju. Ta funkcija bo zahtevala veliko sodelovanja, medsebojnega zaupanja in pa skupno ukrepanje med različnimi organi iz vseh naših držav. Mislim, da se tukaj strinjamo. Diplomatski pristop in pa to, da si pošten posrednik, sta dva zelo pomembna dejavnika. Potem naprej, glede zakonodajne področju dela moram reči, da sem že ugotovil, kaj so najbolj kočljive točke na področju mobilnosti dela za vse države Evropske unije in pa za Evropske parlamente in pa socialne partnere. Res mislim, da bo to zelo pomembna prednost tudi v mojem prihodnem delu. Sedaj pa še nekaj besed o moji viziji za ELO. Kot izvršni direktor bi se zavezal k temu, da bo organ polnooperativen, Eh, in bo v celoti deloval za evropsko sodelovanje. ELA mora državljanom, podjetjem in upravnim organom dokazati, da je odzivnost na ravni EU najboljša pot za to, kako soočiti z vedno večjimi izzivi na področju mobilnosti dela in pa na čim bolj celosten način. Kakšne so eh, pričakovanja glede ELE in kaj pričakujejo državljani, socialni partnerji, eh, veliko pričakujejo vsi ti akterji od nas. In prav je, da organ začne uveljavljati svoj glavni mandat, tako kot je to mogoče in na čim bolj prepričljiv način. Če želimo to zagotoviti, ne smemo nikogar pustiti zadaj. Vsi morajo um, biti vključeni v ta postopek, vsak korak posebej. Ila je to že storila, um, ko smo že tudi uh, okrepili um, akt za dostopnost informacij, in pa na področju inšpekcij. Kot izvršni direktor bi se osredotočil na to, da bi bila ELA čimprej operativna. Prav tako želim spodbujati sodelovanje med upravnim osebjem um, in na vsak način želimo uveljavljati naš glavni mandat. Naš program se nanaša na učinkovitost, poštenost in pravičnost ter pa dodano vrednost. Glede um, učinkovitosti bi rekel tole. ELA mora dokazati jasne namene za delovanje, od samega začetka in potem vsak korak naprej, tako da bi pokazali status eh, in pa način delovanja ter pa vse naše zmogljivosti. To lahko storimo preko pragmatičnega pristopa, eh, neposredno eh, in predvsem moramo najprej biti operativni, potem strateški imamo pa že obstoječe organe za to področje in ne smemo imeti tukaj prekrivanja, pa podvajanja. Potem pa poštenost, pravičnost, ravnoteže. To so ključni elementi tudi pri vzpostavitvi ELE, kot tudi pri vseh nedavnih revizijah eh, Evropske zakonodaje na področju dela. Gre za poštenost do mobilnih delavcev. Ti morajo imeti možnost, da uveljavijo svojo pravico gibanja v celoti um, in da pri tem ni zlorab. Potem pravičnost do podjetij, ta potrebuje predvidljivost ter jasen zakonodajni okvir, manj birokracije, manj ovir ter bolj enake pogoje za vse. In potem še ravnotežje. Na eni strani so um, slabo delujoči um, trg dela na različnih uh, območjih, uh, sever, jug, uh, vzhod, zahod in tukaj potrebujemo ravnotežje. In zato Ela potrebuje ekipo strokovnjakov, kjer bomo dejansko sodelovali in upoštevali različne zorne kote in perspektive. Potem pa še dodana vrednost. Kot nova institucija ima Ela to prednost, da lahko nadgradi že obstoječe mehanizme in njihove prednosti. Prav tako pa lahko že od samega začetka smo ciljno usmerjeni na glavne cilje. Digitalizacija in digitalna urodja morajo zato biti glavna podlaga za naprej. Tako bomo sedaj dober predstavnik za nov institucionalni prestop za Evropsko unijo. ELA je nova Evropska agencija, zadnja je bila ustanovljena, eh, to je generacija 2.0, bi lahko rekli, in naša ambicija mora biti to, da bo ta institucija res elitna organizacija, predstavnik sistema EU. Zato je moja prva prednostna naloga za ELO, to, da smo v celoti operativni in pa samostojni čim prej v Bratislavi moramo začeti delovati čim prej, um, zbrati moramo motivirano ekipo, ki bo dejansko delala kot ekipa in potem moramo čim prej začeti uresničevati naše rezultate in namene. Treba je uveljavljati zakonodajo EU, uh, treba povezati naše delo z upravnimi organi, z uh, nacionalnimi partnerji, z Evropsko komisijo, tako da bomo v Evropi dejansko dosegli pravo mobilnost dela v korist naših državljanov in pa gospodarstva. In še, ELA mora biti zmogljiva blagovna znamka, ki ljudje zaupajo, tako da bodo vedeli, da lahko rešimo vprašanje na področju dela v Evropi. Prav tako lahko pomagamo tudi upravnim organom, podjetjem in pa nacionalnim organom. Vemo, kakšni so izzivi te krize, te pandemije. In zaradi te pandemije se bodo nekateri izzivi še pospešili in prioritete se sedaj spreminjajo. Zato mora biti Ela na vse to pripravljena, eh, tako da ji bodo ljudje zaupali. In še nekaj za konec. Veliko pozornosti in energije bom od samega začetka posvetil temu, da bi bila Ela eh, nekdo, ki se zauzema za digitalizacijo in pa digitalna urodja. Digitalizacija je prihodnost Ele tako z vidika izzivov za mobilnost dela, kot tudi um, za večje priložnosti. Res hvala lepa za pozornost in upam, da mi boste zaupali, da bom lahko vodil Elo v tem ključnem trenutku za naš mandat in pa za čim večji profil in večjo prepoznavnost v Evropi. Hvala lepa, gospod Bojanžo. Ja, res odličen začetek tudi glede časa. Uh, Uh, sedaj pa prvi krok vprašanj in odgovorov. Koordinatorji oziroma predstavniki koordinatorjev so v prvem kroku, po dve minuti ima vsak. Gospod Lenarc, um, ali se slišimo? Ne še, ne vem, kakšna je teneta povezava. Se poskuša povezati, bomo poskusili, ali že ima povezavo. V redu bomo začeli z gospod Bišov, SND, potem gospod eh, Pislaro ali pa gospod Lenarc, bomo videli, kako bo šlo. Najprej pa gospa Bišov, SND, dve minuti. Vielen Dank, äh, Frau Präsidentin. Äh, ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala äh, tudi kandidatu za izvršnega direktorja. Hvala lepa, da ste predstavili svoje prioritete in pa svoje načrte, kajti zelo jasno je, da uh, potrebujemo močan organ, ki bo imel dobre pristojnosti in ki bo lahko izboljšal čezmejno sodelovanje. To je ključnega pomena za nas eh, in to bo izboljšalo mobilnost v celotni Evropski uniji. Kot skupina SND se zauzemamo za več pristojnosti in eh, za učinkovitejši boj proti plačilnemu dumpingu točka, ki mi je še prav posebej eh, pri srcu, pa je tudi sodelovanje oziroma izboljšanje sodelovanja med nacionalnimi pristojnimi organi. To je za me pomembno tudi zaradi tega, ker sem poročevalka za revizijo um, uredbe 883. Pomembna je digitalizacija procesov in pa uh, izboljšanje mobilnosti uh, tako za delodajalce, kako tudi za delojemalce. Zato me zanima, eh, kako eh, si predstavljate močnejšo ulogo eh, ELEGA na tem področju. Poleg tega pa bi rada izpostavila tudi problem podjetij poštnih nabiralnikov. Vemo, da se na ta način znižujejo standardi pri delu. Mislim, da moramo biti zelo previdni in uh, zato me zanima, kako se boste soočili z uh, tem problemom in kakšno vlogo bi uh, lahko uh, igral uh, vaš organ pri uh, boju proti tem podjetjem, poštnim nabiralnikom, kako se nameravate z tem soočiti. Hvala lepa. Much, Bischof, Hvala lepa, gospa Bišov. Gospod Le. Good gospod Lenac še ni povezave, v redu, potem pa gospod Pislaru iz Renew, dve minuti. Yeah, so, um, um, Chair, uh, this... Hvala lepa, gospa predsednica. To je pomemben trenutek za me. In to je res ključen trenutek za socialno agendo in pa agendo na področju dela v Evropi gospod Kozmin Bojanžu. Dobrodošli v odboru Empel. Mislim, da bo to samo eden izmed številnih sestankov v zvezi z vašo novo funkcijo. Res sem vesel, eh, ko vidim, da je sedaj ena v dobrih rokah. Moram priznati naslednje. Upam, da me še vedno slišite. v zadnjem času se Elo pogosto povezuje z našim upanjem, češ Elo bo dosegla to ali pa ono. Pričakovanja so visoka in tudi potrebe so velike. Zato imam prvo pomembno vprašanje za vas. Kakšne so vaše pričakovanja kot novi izvršni direktor Ele? In kako bi lahko še bolje sodelovali z odborom Empel in pa celotnim parlamentom, da bi dosegli ta pričakovanja? Uh, usklevanje na področju socialne varnosti in pa dela je ena izmed glavnih prioritet, ki jih moramo doseči, zato da bo enotni trg dobro deloval. Preveč je uh, negotovosti vrzeli v zakonodaji iz svih območij, zato je to problem za delodajalce in delojemalce. Sedaj je pandemija razkrila, da so ti problemi strukturnega značaja. To smo tudi naslovili v resoluciji uh, glede sezonskih delavcev in pa čezmernih delavcev iz leta 2020. Tudi parlament je v tej resoluciji povedal, kako zelo pomembno je, da ELA tukaj poskrbi za ustrezno usklevanje in pa informiranje. In zato me zanima, kako bo ELA v prihodnosti vključena, tako da bi prispevali k tej pomeni kategoriji, torej eh, čezmejni in pa sezonski delavci. Hvala. Much, Pislav, Hvala pa gospod eh, Lenarc. Še ni povezave. Torej, gospa Žamejs Eden. Oui, bonjour, Hvala. Me slišite? Dobro dan. Ja, odlično vas slišimo. V redu. Pozdravljeni, gospa predsednica, gospod eh, Bojanju. Lepo pozdravljeni. Že od samega začetka smo bili proti vzpostavitvi tega Evropskega organa za delo. Mislim, da veste ta nov organ ne bo imel nobenega pozitivnega učinka na trenutno področje zaposlovanja in pa socialne zakonodaje v Evropski uniji. To sem že večkrat povedal v preteklosti. Um, in gledajte, za to bo namenjenih veliko sredstev. In ta sredstva bodo potem manjkala na nacionalnem področju, že tako je teh pomakljivosti preveč. Potem je tukaj še problem zategovanja pasu, ki ga nalaga Bruselj vsem. Ampak eh, nadzor pa je nujen. Uh, ne samo, ko gre za majhne podjetnike um, v Franciji in pa um, za ljudi, ampak tudi za napotene delavce. To so naši služni sedaj. Sedaj v zadnjih eh, treh letih je vedno manj takšnih pogodb in vedno več težav imamo proti goljufiji. Pri napotenih delavcih eh, se ne morete boriti, če ne bo nacionalnega pristopa. In teh goljufij je res veliko, sploh pri nepotenih delavcih. Glede, ti evropski organi sploh niso um, povezani z realnostjo, ne gledajo dejanskega stanja in to je velik problem. Naši nacionalni organi so pomembni, naši inšpektori na terenu so pomembni, njime treba dati več sredstev, zato da oni lahko veljavijo to zakonodajo, kot je to treba. Hvala. Thank you, madam Jamena. Najlepša hvala gospa Žeme, sedaj pa um, gospa Rajntke iz skupine zelenih. Gospa Rajntke iz skupine zelenih. Gospa Rajntke, beseda je vaša. Gospa Rajntke. Dve minuti imate na voljo. Očitno ima gospa Rajntke težave z povezavo. Torej EKR, gospa Rafalska. Gospa Rafalska, beseda je vaša. Mrs. Rafalska, you have the floor. Can you please press the speak button? Thank you. Gospa Rafalska, beseda je vaša. Lahko prosim pritisnite na gumb mikrofon. Is Madam Rafalska connected? Okay, But she doesn't so... Gospa Rafalska se ne oglaša. Kaj pa gospa Šajbi iz skupine GUE? Beseda je vaša za dve minuti. Bonjour, est-ce que vous m'entendez Dobar dan, me slišite? Ja. Ja, sedaj vas tudi vidimo. Najlepša hvala. Dobar dan, gospod Bojengu. Oktobra praznujemo prvo obletnico vzpostavitve Evropske agencije za delo. In Še boljše bi bilo, če bi ta agencija zares začela delovati v korist eh, vseh eh, zaposlenih v Evropski uniji, kajti zelo eh, pomembna agencija je to za Evropsko unijo in za delavce v Evropski uniji. V osmem členu, prvem odstavku so zapisane naloge in pristojnosti te agencije v povezavi z socialnimi partnerji. Sodelovanje s socialnimi partnerji je zelo pomembno, kaj ti poznajo probleme na terenu in vam lahko predstavijo dejanske težave zaposlenih. Evropska agencija za delo eh, se mora eh, zares ukvarjati z primeri, ki bodo predstavljeni in eh, mora skušati poiskati rešitve. Veliko zahtev je bilo že podpisanih strani sindikatov eh, in eh, kupček eh, dosjejev, ki čakajo na obravnavo, se veča in veča, recimo napoteni delavci na Danskem, ki prejemajo le polovico zaslužka zaposlenih na Danskem, drugih zaposlenih na Danskem. Ali pa napoteni delavci v Nemčiji, ki ne prejemajo niti minimalne plače. Kljub temu, da je vse skupaj šokantno in uh, v nasprotju z uh, delovno zakonodajo, ostaja agencija uh, precej uh, zadržana. Nihče izmed odgovornih ni bil pozvan k prevzemu odgovornosti. Države članice se lahko odločajo na prostovoljni ravni. Menim, da bi morali uh, uporabiti dokaze uh, pred uh, sodiščem uh, in uh, nažalost uh, pozivi uh, sindikatov niso zavezujoči. Mislim, da bi morala Evropska agencija za delo zares zaščititi delovce in zato je pomembno tesno sodelovanje z uh, zaposlenimi in z sindikati ter interesnimi združenji. Torej, prosim vas, da se zavežete, da boste spoštovali to načelo ali lahko poveste tudi, kako nameravate doseči, da bi države članice popolnoma eh, sodelovale z navodili Evropske agencije za delo. Ja, sedaj bomo nadaljevali z gospodom Lenarsom. Mislim, da se je končno povezal. Dve minuti, gospod Lenars. Ja. Me slišite? Da, končno. Najlepša hvala za vašo potrpežljivost. Eh, Nažalost sem zamudil večino razprave, ampak eh, vseeno bom predstavil svoje stališče. Vesel sem, da imamo danes to sejo. pri zadnjem trialogu eh, smo eh, sedeli na nasprotnih eh, stranih mize, gospod Bojangu, sedaj imamo pred sabo skupni cilj in to me zelo veseli. Marjan Tyson, naša komisarka, je podala predlog marca 2018, dve leti in pol sta minili. Eh, in imamo eh, operativno agencijo, ki še ne deluje eh, sicer povsem sto odstotno. Upam, da nam bo to kmalo uspelo, ampak v dveh letih smo prišli od predloga do vzpostavitve dejanske agencije na tako pomembnem področju in to je zelo pomembno. Imam nekaj vprašanj. vedno večkrat ugotavljamo, da prihaja do večjega števila napotenih delavcev iz tretjih držav eh, v države članice Evropske unije. Ali menite, da bi Ela pri tem eh, morala igrati vlogo, kajti mislim, da je to zelo nezaželjena eh, situacija. Potem pa COVID-19 ima velik vpliv na notranji trg Evropske unije, eh, predvsem na eh, mobilnost delavcev to vpliva, kako, vlogo, kako gledate na vlogo ELE na tem področju, kaj pa eh, delovne inšpekcije v času pandemije COVID-19. Najlepša hvala. In hvala lepa tudi tehničnemu osebju, da so mu omogočili, da se oglasim v tej seji. Hvala lepa, gospod eh, Lenars, gospa Rafalska iz EKR. Dve minuti. Najlepša hvala za to predstavitev. Povedali ste nam, kako si predstavljate delo agencije, ampak agencija praktično še ni začela z delom in danes v Evropskem parlamentu slišimo, da naj bi ELA dobila nove pristojnosti. Recimo pri nadzoru v podjetjih. Kako gledate na, to, na ta prevzem dodatnih eh, pristojnosti ze strani ELE? Skupina, ki jo zastopam, eh, nikakor ni zato, eh, da eh, bi Eli dali nove pristojnosti. Sedaj pa k naslednji točki. Kaj bi lahko storila agencija, da bi preprečila različne diskriminatorne prakse v določenih podjetjih v državah članicah? Kako bi se lahko soočili za situacijo sezonskih delavcev? kako bi lahko izboljšali njihov položaj. To je vprašal tudi moj predhodnik. In potem imam še tretje vprašanje. Katere konkretne ukrepe želite predlagati za to, da bi izboljšali položaj mobilnih delavcev, delojemalcev in delodajalcev in da bi na ta način eh, dokazali dodano vrednost te agencije, predvsem kar eh, zadeva obveščanje. Ena izmed najpomembnejših pristojnosti ELE je, da eh, zagotavlja informacije delodajalcem in delojemalcem. Hvala lepa, gospa Rafalska. Sedaj pa eh, naj napovem, da lahko pričnemo z drugim glasovanjem. Eh, gre za končno glasovanje. Imeli bomo enak postopek kot pri prvem glasovanju eh, in glasovanje bo potekalo od 12. do 12.45. Najprej pa moramo preveriti, ali smo sklepčni. So please raise hands. Prosim, dvignite roke. Potrebujemo več članov, prosim pritisnite na gumb dvigni roko. Need, uh, še zmeraj nimamo dovolj članov, še vsaj dva člana, potrebujemo štiri člane. Sedaj smo sklepčni, dobro. Najlepša hvala za sodelovanje. Torej, glasovanje se pričenja in besedo dajem gospodu Bjanžuju, ki bo dobil šest minut za odgovor na vprašanja, ki so jih zastavili koordinatorji ali pa njihovi zastopniki. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko je bilo zelo zanimivih vprašanj. Eh, skušal se bom držati časovnega okvira, ki mi je bil dan na voljo. Najprej bi se rad zahvalil vsem za podporo. Ela ima zelo močan mandat, eh, zelo pomembno nalogo in eh, vsi moramo sodelovati, da bi dosegli tudi izpolnitev te naloge. Pred seboj imam seznam vprašanj. Začel bom s gospodom Lenarsom. Zelo vesel sem, da sem tukaj na tem položaju. Zares smo si zelo prizadevali za vzpostavitev ELE. Sedaj pa je naša naloga in bo tudi moja naloga, da poskrbim za vzpostavitev čim prej, za dejansko uresničitev. Eh, potrebni so rezultati, kajti to vzpostavitev vsi od ELE tudi pričakujejo. ELA je zelo pomemben organ, zelo pomembna agencija, ima zelo pomemben političen mandat, pa tudi zelo pomemben uh, eh, operativen mandat. Jaz se bom osredotočal predvsem na ta operativen mandat. Eh, elne pristojnosti so zapisane v uredbi o eli eh, v zakonodaji Evropske unije. Torej, eh, mobilni delavci bodo obravnavani kot eh, takšni tudi v zakonodaji. COVID-19 ima seveda velik vpliv na naša gospodarstva, na družbo, na splošno in eh, zelo vpliva tudi na mobilnost eh, delavcev. Sposobni se moramo biti hitro odzvati, podpreti moramo nacionalne organe pri eh, izvajanju zakonodaje. Evropska unija ni bila zasnovana kot organizacija za krizni management. Ampak eh, vseeno se je hitro odzvala na to krizo in tudi izjemno pozitivno. Enako velja tudi za nacionalne organe in eh, v Eli bomo zagotovili dobro načrtovanje in pa podporo nacionalnim organom. želimo umiliti učinke krize, sezonski delavci. So najbolj, ena izmed najbolj ranljivih skupin zaposlenih. To je bilo eno izmed drugih vprašanj. Imajo manj pravic kot druge kategorije delavcev. Izpostavljeni so številnim nevarnostim in nevarnostim. poleg tega pa pogosto delajo v težavnejših, prekarnih pogojih. Ela se bo ukvarjala tudi z tem, kajti to je eno izmed najpomembnejših vprašanj v, v okviru mobilnosti delavcev. Zagotoviti moramo, da sezonski delavci ne bodo izpostavljeni zlorabam in da se bodo lahko svobodno gibali in sicer ob uštevanju ustreznih pogojev. Sedaj pa k vprašanjem gospe Bišov. Pravičnost je temelj ELE. ELA mora zagotoviti mobilnost delovne sile v Evropski uniji ta mobilnost pa mora biti zasnovana uh, na pravičnih pogojih. Poštevati moramo različne vidike, tako podjetja, kakor zaposlene, eh, sezonske delavce in tako naprej. Državljani bodo vedno v osrčju naše pozornosti, zagotoviti moramo učinkovito zaščito ne nabram se osredotočiti zgolj na uh, količino, ampak eh, tudi na kakovost uh, reševanja problemov, kajti uh, želim si, da bi naše delovanje konkretno vplivalo na trg delovne sile. Zato bomo tudi naslovili vprašanja ki so povezana z napotenimi delavci, z socialnim varstvom. Začeti se moramo spopadati z težavnimi eh, situacijami povsod po Evropski uniji. In eh, seveda podjetja poštni nabiralniki spadajo med te resne probleme na notranjem trgu, škodijo ne le eh, trgu, ampak eh, ogrožajo tudi pravice mobilnih delavcev. In slabšajo pogoje dela v Evropski uniji. To vprašanje bo torej ena izmed naših prednostnih nalog. Rad bi pozdravil gospoda Pislara ki prihaja iz iste države kot jaz. Vloga parlamenta je seveda ključnega pomena pri reševanju vseh eh, težav, ki ste jih navedli. Evropski parlament je sozakonodajalec in zaradi tega je zelo pomembno, da spoštujemo mnenje Evropskega parlamenta, ko gre za sprejemanje, pa tudi izvajanje zakonodaje. Zato bom tesno sodeloval z parlamentom in vam bom vedno na voljo za razprave uradne ali pa neuradne. Mislim, da je prispevek Evropskega parlamenta zelo pomemben. In še sezonski delavci, naj še enkrat povem, tudi kot posameznik, sem želel pomagati vladi v eh, svoji trenutni funkciji. Pomembno je pomagati eh, tudi državam, kamor eh, napoteni delavci prihajajo, kamor sezonski delavci prihajajo med takšnimi državami, bi lahko naštel Nemčijo potrebno je eh, zagotoviti, da bodo te države prevzele svojo odgovornost, da bodo poskrbele za inšpekcije, za ustrezni pravni okvir. To bo ELA storila na ravni celotne unije. Ne bomo le pomagali pri tem sodelovanju, ampak ga bomo tudi aktivno spodbujali in storili vse, kar lahko da bodo zaščiteni ne le sezonski delavci, ampak vsi uh, mobilni delavci. Sedaj pa dovolite, da odgovorim še v francoščini gospežami. Eh, kot veste, sem zelo eh, pozitivna oseba, ampak Ela ni političen organ, eh, gre za organ izvedencev, eh, ki mora imeti profesionalen odnos do svojega dela. Sodelovati moramo z nacionalnimi organi, z eh, evropskimi organi, to sodelovanje je dobro. In skušali bomo pomagati nacionalnim organom pri opravljanju njihovega mandata. Če nam bo to uspelo, bo to že velik dosežek. to je naša prioriteta in uh, to je tudi cilj našega mandata. Še nekaj vprašanj je bilo zastavljenih. Uh, gospa Rafalska je zastavila nekaj vprašanj, uh, pa tudi gospa Šajbi. Kaj ne rečem? Naša naloga je, da izvajamo evropsko zakonodajo evropsko pravo in to je naša glavna naloga. Izvajanje. Mi ne sprejemamo zakonodaje, torej ne morem komentirati morebitne prihodne zakonodaje. Lahko pa povem, da imamo dovolj dela že v skladu z trenutnimi določili in na to se bomo usredotočali v naslednjih dveh, treh letih. Eh, agencija mora eh, dobro delovati in mora imeti pomembno vlogo. Se upravičujem, gospod Bjanžu, ampak moram vas prekiniti. Začeli bomo z drugim krogom eh, vprašanj. Eh, in eh, vprašanja bodo lahko zastavili vsi poslanci. Vsak bo imel na voljo minuto in pol in začeli bomo z ELS. Gospod Koša bo spregovoril, potem pa bo sledila gospa Vinti skupine SND. Gospod Koša, beseda je vaša. Jó napot kívánok! Először is szívből gratulálok Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Želel bi čestitati kandidatu za mesto izvršnega direktorja. Z njim sva v preteklosti že sodelovala med pogajanji. Vem, da ste dobro pripravljen in zelo sposoben strokovnjak. Ja sem že dolgo v Evropskem parlamentu in z žalostjo opažam, da prihaja v zadnjih letih do vedno večjih nasproti med eh, vzhodom in zahodom. Med nami se je pojavil razkol. Vsi vemo, da je bil eden izmed razlogov za ta razkol tudi svežen o mobilnosti. Mačarska, moja država in pa Romunija sta pred Evropskim sodiščem eh, sprožila primer, eh, primer zaradi svežnja o mobilnosti. Jaz si želim, da bi Evropska unija bila združena, vsaj ko gre za delovna vprašanja. Zanima me, vi kot strokovnjak iz vzhodne Evrope, kakšne ideje imate za to, kako izboljšati zakonodajo komisije, ki temeli predvsem na pristopu zahodnih držav. Hvala lepa, gospod Koša. Nadalje, nadaljujemo za gospod Vind in potem za gospodom Knejo iz Renew. Madam Vind, the floor is yours. Gospa Vind, izvolite. Thank you, Chair. And thank you, Mr. Boyanchu, for taking part. Hvala lepa, gospod eh, Bojanđev, hvala lepa, gospa predsedujoča. Mene zanima, zanimajo vaše izkušnje, eh, ki so potrebne za to, da bi bili izvržni direktor ELE. Eh, ta namreč mora uresničiti svoj mandat. ELA je v preteklosti že premalo ukrepala, naprimer, ko gre za izkoriščanje delavcev pri gibanju čez meje. Želeli bi si, da bi lahko v takšnih primerih namudoma ukrepali, zato potrebujemo močen organ za delo. Zato vas sprašujem, gospod Bojanču, glede na vaše delovne izkušnje, kako mislite, da boste prispevali k temu, da se bo stanje izboljšalo, ko boste direktor ELE? kako boste prispevali k izboljšanju koordinacije socialnih sistemov in zanima me tudi, ali imate kakšno izkušnjo na področju vodenja eh, organov, ki so povezani z delovnim področjem. Hvala lepa, gospod Knej iz Renju in potem gospa Bilde. Gospod Gineja, eno minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa, upam, da me slišite. Gospod Bionđu, čestitam vam, eh, da ste bili izbrani za kandidata. Vem, da ste dober strokovnjak. Mene pa zanima področje. Eh, oskrbe na domu. Veliko žensk iz Romunije v zahodnih državah skrbi za starejše ljudi in številne izmed njih se pritožujejo, da Nekatere evropske države, predvsem eh, Italija, pri tem ne spoštujejo zakonodaje. Njihove pravice niso spoštovane. To vprašanje sem že zastavil Evropski komisiji in nažalost nisem bil zadovoljen z njihovim odgovorom. Zdi se mi, da ni dovolj poguma, ko gre za obrambo pravic teh delavk. Zanima me, kako tukaj vidite ulogo Evropskega organa za delo, kako bo se zaščitili pravice teh ljudi in kako bi lahko ELA poskrbela za to, da bo delovna zakonodaja ustrezno in enakopravno izvajana po celotni Evropski uniji. Hvala lepa in veliko sreče pri vašem delu. Hvala lepa, naslednja je gospa Bilde iz IDE. Naslednja pa bo potem gospa Rajntke. Najprej gospa Bilde, izvolite. Merci, madame la présidente. Bonjour, monsieur. Nous sommes inquiets. Hvala. Smo zaskrbljeni, kajti vaša kandidatura za izvršnega direktora ELE izpostavlja vse slabosti Evropske unije. Kajti za velikimi besedami, za retoriko se skrivajo seveda interesi naroda. Um, in to je hvale vredno. Več let ste delali tudi na Ministrstvu za zorane zadeve v Romuniji in pa na drugih funkcijah v Romuniji. Zato ste vedno zagovarjali interese svoje države pri mednarodnih organizacijah. No, a interesi Romunije in pa interesi Francije so zelo različni, naprimer pri mobilnosti napotenih delavcev in pa pri socialni zaščiti in varstvu. In to sta dve pomembni področji. Zato boste pristojni, če boste uh, torej vodili to še eno organizacijo. Vaša vlada je zagovarjala tudi ohranitev direktive za napadene delavce, kjer se izkorišča enotni trg za dobiček um, in to v škodo francoskih delavcev zaradi socialnega dumpinga. Romunija je marsikaj izgubila zaradi teh pravil in zato je normalno, da se lahko vprašamo, ali so um, vaši interesi objektivni. Vidimo, kakšen je trenutni sistem, katastrof, katastrofa. Vi bi radi zagovarjali status quo, da bi še vedno lahko ohranili uh, prednosti situacije. Mi ne verjamemo v mit uh, evropskega interesa, sploh, ko vidimo tako kočljiva vprašanja kot to tukaj. In zato gotovo razumete, če rečem, da ne moremo dovoliti tega, da bodo vaši interesi prevladali nad francoskimi interesi. Much, Hvala lepa, gospa Reintke iz skupine Zelenih in potem gospa Rafalska iz EKR. Gospa Reintke, v prvem krogu vprašanj niste dobili besede, tako da imate sedaj nekaj več eh, časa na voljo. Izvolite. Thanks a lot and maybe just. Uh... Hvala lepa. Želim si, da bi ponovno poskusili tudi na sestanku koordinatorjev. Mislim, da je to pomembno za enakopravnost med skupinami, ampak dobro, vesela sem, da imam sedaj na voljo nekaj več časa. Najprej hvala lepa za vašo predstavitev, gospod Bojanđu. Mislim, da se verjetno zavedate bitke, ki smo jo bili v preteklosti v zvezi z Evropskim organom za delo. Številni kolegi so že poudarili, da v Evropi obstaja razširjeno izkoriščanje delavcev in želimo si, da bi ELA pomagala pri boju proti tem. Zato vas sprašujem, kako bo ELA ukrepala sedaj v prvih letih svojega delovanja ta prva leta bodo ključna. In moram biti iskrena, glede na vašo predstavitev sem dobila občutek, da boste skušali vsem ustreči. In mislim, da je to napačna strategija. Če želimo, da ta organ dobro deluje, potem je treba, eh, oziroma če želimo odpraviti daljnosežne probleme, potem mora. Eh, Ela biti učinkovita. Kolegi so že omenili um, domač, področje domače oskrbe, sezonske delavce in številni drugi problemi obstajajo na evropskem trgu dela. Zato moramo poskrbeti za to, da bo organ za delo kar najbolj učinkovit organ. To ni samo orodje za upravljanje. Dobiti moramo tudi ustrezno strategijo za to, da bomo lahko poskrbeli za to, da bo ELA delovala v korist državljanom in da bo poskrbela predvsem za pravice delavcev. ELA mora resnično braniti pravice delavcev. V zvezi s tem imam nekaj vprašanj in sicer. V preteklosti je obstajal pomislek, da bo ELA samo nekakšna informacijska platforma. Kaj boste naredili za to, da se to ne bo zgodilo? Kako boste zastavili močne politične prednostne naloge za ELO v prihodnosti? In pa potem še koordinacija skupnih inšpekcijskih pregledov. Kolegi so povedali, da bo to pomembna naloga ELE. In pravzaprav je to eno izmed eh, sredstev, ki jih imamo za to, da se lahko borimo proti omrežjem goljofivih podjetij. Sindikati so o primerih izkoriščanja že poročali Eli, že oktober lani in v tem času se nič ni zgodilo. Kakšna bo vaša strategija, kako bo lahko v bodoče Ela v teh primerih učinkovito in odločno ukrepala? Pa še nekaj, države članice si želijo neposrednega pristopa oziroma si želijo otežiti pristop oziroma dostop socialnih partnerjev do ELE. Kako boste vi vzpostavili tesno sodelovanje za sindikati? Mislim, da so oni lahko dragocen vir informacij. Prav tako pa me zanima, kako jih boste vključili v nadzor, ki ga bo izvajala Ela. Tudi oni bi morali odigrati pomembno vlogo, saj poznajo stališča prizadetih delavcev. Potem še zadnje vprašanje. Eh, vedno več je čezmejnih delavcev, več je delovne mobilnosti, vedno več, vedno več je atipičnega dela in to vse zahteva okrepljeno čezmejne sodelovanje. Kako v tem pogledu ocenjujete uh, Eh, evropsko varnostno številko, ali bo ta prispevala k boljšemu sodelovanju. Um, lahko vam zagotovim, da bo naša skupina v eh, prihodnosti tesno spremljala vaše delo. Hvala lepa, gospa Rajntke, dobili ste več kot 4 minute. To zato, ker v prvem krogu niste dobili besede. Sedaj pa gospa Rafalska iz EKR, zaključili pa bomo z gospodom Bocengo iz Gue. Gospoda Falska, izvolite besedo. V prvi časti vstopanja bila už diskusija. Hvala lepa. V prvem krogu smo že razpravljali o mobilnih in sezonskih delavcih. Ampak zanima me vaše mnenje. Kako bo v praksi izgledala podpora državam članicam sedaj v času pandemije? Kako, bo, kako boste lahko zagotovili dobre pogoje za sezonske delavce? Oni so v tej krizi močno prizadeti in eh, pravzaprav so že prej imeli veliko težav. Zanima me tudi, kako bo za sodelovanje med uh, inšpektorati držav članic, pa tudi kakšno bo sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, s katerimi bo ELA intenzivno sodelovala v svoji začetni fazi. Naslednje vprašanje. Ela bi morala biti polno operativna do leta 2024. Zaposlili boste nove sodelavce in tako naprej. Ali predvidevate, da bo prišlo do problemov na področju zaposlovanja, boste uspeli zaposliti dovolj ljudi z ustreznimi izkušnjami in kvalifikacijami? In kako boste uspeli vzpostaviti to agencijo, ta organ, ki je soočen z tolikimi težavami, predvsem v povezavi z pandemijo, kajti ta je uh, uvedla zahtevo po številnih standardih, ki je treba sedaj spoštovati na področju dela. Hvala lepa. Še zadnje v, krogu, v drugem krogu vprašanj, gospod Bocenga. Izvolite. Merci, uh, madame la présidente. Hvala. Hvala, predsednica. In hvala lepa, gospod Bojangil. Če pogledam vaš življenjepis, seveda takoj um, gledamo na to, da kandidat ne prihaja iz uh, sindikata ali socialnega življenja. Um, to bilo ljubše nam, um, kajti smo z levice, ampak kakorkoli že, ste pa znani potem, da ste trd pogajalec in to je gotovo lahko prednost za Evropski organ za delo. In delavci veliko pričakujo tega organa, ko ste dejali, mora ta organ še začeti polno delovati in prej ste rekli, ja, sezonski delavci, da, napotene delavci, v redu, ampak me pa zanima, kakšna bi bila vaša vloga Eh, kot predstavnik Evropskega organa za delo. Kako gledate na to, na tem področju? In še, če želite morda predstaviti akcijski načrt za boj proti socialnemu dumpingu, kakšen bi bil tukaj vaš prispevek? Kakšne bi bile jasne prednostne naloge, točke? Kako bo z napotenimi delavci, slam nad temi družbami? Ali bi okrepili inšpekcijske preglede socialni partneri ali pa bi v ta socialni načrt vključili svoje prednostne naloge. Bi lahko tukaj povedali več podrobnosti? Lepo prosim. Thank you and now Mr. Bianju, the floor goes. Hvala. Gospod Bojanžu, sedaj imate šest minut na voljo za vaše odgovore. Izvolite. Hvala. Skušal bom hitro odgovoriti, začel bom pri zadnjem vprašanju, eh, kajti to se dotika tudi vprašanj drugih govornikov. Da, mislim, da je vloga socialnih partnerjev ključnega pomena in to ne samo zaradi besedila uredbe same, ampak tudi zaradi Mm, bistva te uredbe. Torej, mislim, da je njihova vloga bistvenega pomena. Vsekakor bomo upoštevali prispevke socialnih partnerjev. Ti bodo obravnavani na prednosten način, kajti socialni partnerji so pomembni za trg dela in pa za, delova za njegovo delovanje. Skratka, skušali bomo kartografirati vse probleme in najprej nasloviti tiste, ki so najbolj pereči. Kar se tiče teme socialnega dumpinga, no ta pojem mi sicer ni všeč, kaj ti sugerira, da gre za nekaj nezakonitega. Eh, je pa to problem, ki kaže na nedelovanje in na možnost zlorabe na trgu dela. Kar se pa tiče slamnatih podjetij, Tudi tukaj bomo računali na sodelovanje z socialnimi partnerji. S tem odgovarjam tudi gospe Reintke in gospe Šajbi. Gospa Rafalska. Ja, izkoristili bomo vsa sredstva, tudi sodelovanje z drugimi evropskimi institucijami. Ne želimo pa, da bi se pri tem naše uloge prekrivale. Eh, naše vire bomo morali uporabiti na učinkovit način. Moramo pa seveda sodelovati z drugimi v prvi vrsti, z Evropsko komisijo, pa tudi z eh, vsemi drugimi evropskimi institucijami in mednarodnimi organizacijami, če bo to potrebno. Gospa Rajntke. Uh, eh, ja, seveda ne želim uh, se zapletati v spore za nikomer. Bomo pa vsekakor proaktivni. Obrnili bomo vsak kamen za to, da bomo izboljšali situacijo mobilnih delavcev in pa podjetij, ki ponujajo storitve v Evropski uniji. Uh, To je naša glavna zaveza in uh, to zavezo bomo odločno izpolnjevali. Gospa Bilde. To sem povedal tudi upravnemu odboru. Osebje, ki bo delalo v Eli, bomo evropejci. Ne bomo Romuni, Italijani, Francozi ali Estonci, vsi bomo Evropejci. To je pomembno. In s tem uh, odgovarjam tudi gospodu Edamu. Eh, gospodu Adamu, oprostite. Eh, mislim, da ne gre za nasprotje med vzhodom in zahodom ali jugom in severom. Gre samo za različne perspektive in vloga Ele bo, da te perspektive približa. Jaz bom skušal doseči to, da bo Ela ob izteku mojega mandata uh, ne samo spoštovan in očigovit organ, še večje zadovoljstvo pa mi bo, če bomo izboljšali stanje na področju mobilnosti delavcev. Seveda pa bomo spreto reševa, sproti reševali tudi druge probleme. Še nekaj besed o svežnju o mobilnosti. Ja, osredotočali si bomo na naš mandat, kot je predviden v obsegu te uredbe. Pri tem pa bomo vedno skušali upoštevati interese delavcev in podjetij. Pri tem pa bo naše vodilno načelo pravo Evropske unije in skušali bomo doseči to, da bo do države članice Evropsko zakonodajo učinkovito izvajale. Gospod Ginea, Eh, torej, delavci za domačo oskrbo so poleg sezonskih delavcev najbolj ranljiva skupina delavcev, zato se bomo seveda osredotočili tudi na njih. In pri tem bomo odločni, to je pomembno, na ta način se bo ELA uveljavila kot močna institucija. Tako da tukaj bomo nepopustljivi in ustrajni pri svojih prizadevanjih. Skušali bomo doseči, da bodo države članice pri tem sodelovali, kajti to je najboljši mm, možni način. Jaz eh, sem znan kot dober posrednik in eh, vedno računam na to, da je možno doseči dogovor, vedno. Ampak pri tem je treba upoštevati vse pomisleke, skrbi občutljive točke. In če to lahko naredimo pri pogajanjih, potem je možno doseči dogovor. In to bo moja vloga. Zato mislim, da je moja izkušnja diplom diplomata pomembna prednost. In da odgovorim še na to vprašanje. Jaz sem veliko delal na področju socialnih zadev, na področju delovnega prava. V zadnjih petih letih sem sodeloval pri sprejemanju vse pomembne zakonodaje na tem področju. Bil sem tudi direktor MFA, takrat sem močno, sem tesno sodeloval z pristojnimi organi na področju boja proti revščine, prizadeval sem si za zelena delovna mesta. Tolmači, ne slišimo govornika, ker je bil prekinjen. Hvala lepa, gospod Bojanđo, da ste odgovorili na vsa vprašanja. Naj dodam samo to, da komaj čakamo, da bo ELA polno operativna. Vi ste obljubili, da se bo to zgodilo kar se da hitro. Mi veliko pričakujemo od vas, od ELE, zlasti sedaj v času pandemije COVID-19. Soočeni boste tudi z izzivu na področju slamnatih podjetij, socialnega dumpinga, digitalizacije, um, mobilnih delavcev. Veliko je tudi odprtih vprašanj v zvezi z sezonskimi delavci, v zvezi z čezmejnimi delavci, uh, predvsem sedaj v času te pandemije. Skratka, pri vašem delu vam želimo veliko sreče. Preden zaključimo z sejo odbora za zaposlovanje, vas spominjam na to, da bo drug krok glasovanja odprt do 12. ure in 45 minut. Ponovno se vidimo jutri na naslednji seji odbora Empl. Začenjamo ob 9. uri in 45 minut. Hvala lepa sem skupaj. Želim vam lepo povrn.